Bi vas eh, rad obvestil, spoštovane kolegice in kolegi, da bomo tekom tokratne seje z nami v dvorani tudi TV tehniki, ki bodo snemali naše razprave, naše glasovanje eh, z namenom produkcije panoramskega filma o delu parlamenta to bo potem tudi sestavni del stalne razstave o delovanju parlamenta, ki bo na ogled v novem centru za obiskovalce tukaj v Bruslju. Tehniki bodo vsega kor kar seda diskretni s svojo prisotnostjo tukaj v eh, dvorani in nikako ne bodo motili našega dela in se vam vsem zahvaljujem za razumevanje. Drugo sporočilo od eh, politične skupine EPP sem dobil prošnje za imenovanje v parlamentarne odbore. Seznam imenovanih članov bo vključen v zapisnik današnje seje. Če ne bo nekakršnih pripomb do potrditve zapisnika, bodo omenjena imenovanja tudi potrjena. Spoštovani kolegi, v dogovoru s političnimi skupinami predlagam naslednje spremembe današnjega dnevnega reda. Torej, danes, sreda, 5. maj 2010, točka 1, skupna razprava o dveh poročilih gospoda Mendes de Viga. To bo torej prva točka na dnevnem redu druga točka bo nova in sicer izjavi sveta in komisije o pripravah na vrh šefov vlad in držav evroobmočja dne 7. maja. Prav tako bomo imeli zgolj razpravo, v kateri bodo sodelovali vodje političnih skupin, nadaljne razprave ne bo. Tretja točka, eh, naslov točke izjava sveta in eh, komisije o električnih vozilih se spremeni tako, da se glasi, da gre za izjavo sveta in komisije o električnih avtomobilih. Potem poročilo Prodi, ki je bilo na dnevnem redu za danes, je predstavljeno na četrtek. Zdaj pa četrtek, 6. maj. Glasovanje o poročilu Moreira, o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in sveta o makrofinančni pomoči Ukrajini bo predstavljeno na drugo majsko plenarno zasedanje. Druga točka, glasovanje o predlogu resolucije o osnutku uredbe komisije o smernicah v zvezi z kompenzacijskim sistemom med upravljalci prenosnih omrežij in eh, skupni regulatorni pristop k spremembam prenosnih omrežij se črta z dnevnega reda. Če ni pripomp, je ta sprememba tudi sprejeta. Torej, spoštovani kolegi, prišlo je tudi do spremembe pri glasovanju danes. Namreč po sestanku včeraj med predsednikom Puzekom in eh, predsednikom vlade Zapaterom je bilo odločeno, da se vzpostavi dialog na najvišji institucionalni ravni, kar zadeva določena proceduralna vprašanja pa tudi z razrešnicam, razreš, razrešnicami svetu. Zato predsedstvo predlaga, da se glasovanje o tej točki prestavi na eno od prihodnjih sej. Je kakšna pripomba s tem v zvezi? Kakšna pripomba? Ne vidim, ne vidim prošen za besedo. Dobro. Vidim, da imamo nekaj pripomb bi po ustaljenem postopku rad slišal najprej enega govornika uprit temu predlogu. Gospod Šulc. Ja, eh, von... Hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa, predsedujoči. Predsedujoči, slišal sem o tem srečanju med predsednikom Buzikom in premijem Zapaterom predpostavljam, da kar zadeva razrešnice svetu, so sporne točke med nami in svetom tako občutljive, da je vsekakor nadaljni pogovor smiselni. In eh, mislim, da je to, kar naj bi danes tukaj sprejeli, da se razrešnico svetu prestavi, eh, vsekakor spremljivo. Danes smo o tem govorili in menimo, da če obstaja možnost, da rešimo še določena vprašanja, glede katerih parlament eh, ni zadovoljen, moramo to priložnost izkoristiti. Eh, prav tako to razumemo kot eh, ponudbo svetu za vzpostavitev nekega zaupanja in ne le kar zadeva te razrešnice, ampak tudi kar zadeva druge postopke in zato se strinjamo s tem predlogom. Hvala. Hvala lepa, gospod Stas. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Prisluhnil sem gospodu Šulcu, sem podpredsednik odbora za proračunski nadzor in tudi sam sem bil prisoten na neformalnih pogajanjih s svetom. Poročilo eh, oziroma odločitev, ki naj bi ga tukaj zdaj predstavili, je bilo deležno večine v, v našem odboru. 27 glasov za, nič proti, nič vzdržanih. Torej, soglasno je bilo to sporočilo to poročilo sprejeto. S svetom smo skušali doseči dogovor, svet je okleval in samo en razlog obstaja za to, da se to glasovanje prestavi. Če nam svet zdaj neposredno tudi pove, da je pripravljen posredovati vse dokumente, ki jih želimo videti. Kot drugo je tukaj še sam zakonodajni problem, namreč razrešnica se obravnava v skladu z našim poslovnikom in v skladu s proračunskimi predpisi. In to torej pomeni, da moramo razrešnico sprejeti do 15. maja v letu N plus 1. Torej 15. maj 2010 je rok za sprejetje za razrešnice. Naslednja, naslednje zasedanje je šele 17. maja in če ne bomo zdaj glasovali, kršimo lastne lasten poslovnik in to je slabo vodenje parlamenta, če mene vprašate. Hvala lepa. Najlepša hvala. Besedo dajem eh, poročevalcu, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Šesto leto sem tukaj v Evropskem parlamentu in eh, ne bi nikogar tukaj zdaj poučeval o tem, kako in kaj, ampak eh, mislim, da gre tukaj res za ključno vprašanje. Rad bi nas vse spomnil na to, da naš parlament že v tem mandatu, lano, lani, eh, šele jeseni izglasoval razrečnico svetu za leto 2007. Tako da lahko ugotovimo, da svet že drugič oziroma ponovno ni predložil vseh potrebnih dokumentov. Za leto 2008 smo dobili dokumente, potem, ko smo izglasovali razrečnico za leto 2007. Ampak kot eh, človek kompromisov, kot takšen sem tudi poznan, zato bi dal priložnost svetu vendarle in eh, morda je to res zadnja priložnost za svet, da resnično končno pripravi ustrezne, do, ustrezne dokumente in da se drži džentlmenskega sporazuma iz leta 1970. Tako da sem zato, da izjemoma tokrat damo svetu še teh nekaj tednov časa, morda do šest tednov časa, potem pa, tako kot je povedal gospod Stas, eh, takoj glasujemo najkasneje v mesecu juniju. Hvala lepa predlagam, da kar glasujemo. Kdo je za to, da se preloži glasovanje do naslednje seje? Kdo je za to, da se preloži glasovanje? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Prehajamo torej na glasovanje. Si, tu Kiril Garcia, Margalo in Marfil. Najprej poročilo oziroma Manuel Garcia Margaro in Marfil. Glasujemo po imensko. Gre za upravno sodelovanje in boj proti goljofijam na področju davka na dodano vrednost. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Torej sprejeto. 539 glasov za, 11 proti 75 vzdržanih. Čestitke poročevalcu. Prehajamo na poročilo KAZA, skupni sistem davka na dodano vrednost v zvezi s pravili glede izdajanja računov. Zopet glasujemo poimensko, prosimo, dajte svoj glas. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalcev. Tretje poročilo, poročilo Speroni, zahteva za oduzem poslanske imunitete Miloslavu Ransdorfu. Glasujemo za, proti, zdržani, sprejeto. Zdaj glasujemo o poročilu Črnecki o razrešnici za leto 2008, splošno, splošen proračun za leto 2008, sodišče, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednje poročilo Črnecki o poročilo 28 za proti vzdržani sprejeto. Poročilo Črnecki, razrešnica 2008, Evropski ombudsman, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Zopet poročilo Črnecki, razrešnica 2008 za Evropskega poblačenca za podatke, za, proti, vzdržani, sprejeto. Hvala poročevalcu. Poročilo gospe Matijo, razrečenje 2008 za Evropski center za podatke prevajanje organov EU. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na poročilo gospe Matijo glede razrešnje 2008 za CDFOP. glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Matjev, razrešnica 2008, Agencija skupnosti za nadzor nad ribištvom. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. sprejeta. Poročilo Matje, razrečnica 2008, Evropska agencija za obnovo. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo gospe Matjo, razrečnica 2008 za Evropsko agencijo za varnost v letalskem prometu. Glasujemo poimensko. imensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Matjo, razrečnica 2008, Evropski centr za preprečevanje in obladovanje bolezni. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo gospe Matijo, razrešenca 2008 Evropske agencije za kemikalije. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo gospe Matijo, razrešenca 2008 za Evropsko agencijo za okolje. Glasujemo poimensko. imensko. konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo gospe Matijo, razrešnica 2008 Evropske agencije za varnost prehrane. Glasujemo poemensko. Naj vas samo opozorim, da imamo korigendum za italijansko različico tega poročila. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. sprejeta. Poročilo gospe Matjo, razrešnica 2008, Evropski observatori za droge. Glasujemo poimensko, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Matjo, razrešnica 2008, Evropska agencija za zdravila glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo gospe Matijo, razrešnica 2008, Evropska agencija za varnost v pomorskem prometu. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Matjo, razrešnica 2008, Evropska agencija za varnost omrežji in informacij. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo gospe Matjo, razrešnica 2008, Evropska agencija za železnice. Glasujemo poimensko. imensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Matjo, razrešnica 2008, Evropska fundacija za izobraževanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo gospe Matjo, razrešnica 2008, Evropska agencija za izobraževanje za eh, varnost in zdravje pri delu. Glasujemo poimensko, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Matijo, razrešenje 2008, agencija izvajanja Euratoma, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. sprejeto. Poročilo gospe Matijo, razrešnica 2008, Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo gospe Matijo, razrešnica 2008 za Eurojust. Glasujemo poimensko. imensko. konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Matijo, razrešnica 2008 za Evropsko agencijo za temeljne pravice. Glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo gospe Matijo, razrešnica 2008, agencija Frontex. Glasujemo poimensko, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo gospe Matijo, razrešnica 2008, Eh, Evropski nadzorni organ GNSS. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo gospe Matjo za leto 2008. Eh, ITER in eh, razvoj jedrske fuzije. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo gospe Matijo, razrešnica 2008, Cesar. Glasujemo poimensko, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto.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 66 odmaja za, proti, vzdržani, sprejeto. Blok 2 odpade. Kdo je za tako spremenjen predlog? Proti, vzdržani, sprejeto. Prehajamo na poimensko glasovanje. dejal sem, da drugi sklop, blok 2, odpade. Še enkrat ponavljam. Vsi bi se morali naučiti grško, to bi pomagalo tudi gospodarskemu razvoju. Zdaj glasujemo o spremenjenem predlogu. Kdo je za spremenjen predlog proti vzdržanju sprejeto? Pojemensko glasovanje o spremenjeni resoluciji. Glasujte. sprejeto. Čestitke poročevalcu. Prehajamo na poročilo Jörg Leichtfried, glede poročilo predlogo direktive Evropskega parlamenta in sveto pristopina za varovanje v letalstvo. Preverili bomo celo vrsto amandmajem odbora, gre za proti. Vzdržanje sprejeto. Predlog 29 je za proti. Ozdržani. Sprijeto. Predlog 46 za proti. Ozdržani. Sprijeto. Preverjamo 46 elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeta. Predlog spremembe 44. Poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 45. Poimensko glasovanje. Glasujte. Konec glasovanja. Koniec głosowania. Zawrnieno. Zdaj bomo glasovali o tako spremenjenem predlogu za, proti, vzdržani, sprijeto. Poimensko glasovanje o predlogu resolucije. Gledajte. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprijeto čestitke poročevalcu. V skladu z njenim redom prehajamo na glasovanje o poročilo Simpson o smernica skupnosti za razvoj vse evropskega prometnega omrežja. Predlog spremembe 1, 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Poimensko glasovanje k predlogu 3. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasovali bomo o tako spremenjenem predlogu za proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa glasujemo o predlogu. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalcu. Skladno z dnevnim redom prehajamo na glasovanje o poročilu Kirilov, gre za splošne določbe v Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in kohezijskem skladu. Ter po enostavitvah. Tukaj imamo nekaj predlogov sprememb iz eh, pristojnega odbora, kdo je za proti vprašanji. Prejeto predlog 19, premensko glasovanje. Glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 20 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 21 za proti, vzdržani, se vrnemo. Predlog spremembe 22 za, oziroma poimensko glasovanje, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 23, poimensko glasovanje, glasujte. konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 18, premijensko glasovanje. Glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3, da je za, proti vzdržani, sprijeto. Zdaj glasujemo tako spremenjeni predlog, da je za, proti, vzdržani, sprijeto. Glasujemo o zakonodajni odločbi, kdo je za, oziroma glasujte elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto čestitke gospodu poročevalcu. Skladu z dnevnim redom prehajamo zdaj na glasovanje o predlogu resolucije konference predsedstva glede začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja. Predlog spremembe naj bi umaknjen. Oziroma se opravičujem. Izvolite. Dr. Pebek Sisija, posliš tisti strobologija z mas. A posiro me libondi drobologija, ma se hundas, a... Zakaj je bil ta predlog spremembe umaknjen, gospod eh, predsedujoči? Umaknjeni smo ga zato, ker smo prepričani, da je konferenca predsednikov. se še naprej ukvarjala z tem vprašanjem in ga preverjala in zdaj vidimo, da potrebujemo predlog spremembe, ki bo usklajen. V tem predlogu spremembe prosimo komisijo, da preveri uredbo sploh eh, odnose med Evropsko unijo in Ciprom. Ψηφίζουμε ε, τώρα την παράγραφο 1. Ε... Στέπω μου γλασσοβάλι. Ο ali ne je ena. Ena do devet eh, izhodičnega besedila, kdo je za. Proti. Ozdržani. Zadevo bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj bomo glasovali o resoluciji za, proti, o vzdržanju. Sprijeto. V skladu z njenim redom prehajamo na glasovanje o poročilu ZAIR, pristojnost zakonodajnega pooblastila. Predlog smembe 1 za, proti. Vzdržani. Sprijeto. Predlog spremljali dva za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Predlog spremljali šest za. Ne odpade se. Opravičujem je brezpredmeten. Tudi izhodično besedilo prehajamo k predlogu spremljali tri. Za. Za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 Vzdržani. Sprijeto. Ugotavljam, da je bila socialistična obliča skupina nekoliko počasnejša pri dvigovanju rok za proti. Ko boste slišali grško besedo za, za proti in vzdržani, bodite nekoliko hitrejši. Η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία από τις έκθεσεις του κυρίου Βαντάλεν σχετικά με... Zdaj pa imamo poročilo Vandalen o strateških ciljih in priporočili za pomorsko prometno politiko Evropske unije do leta 2018. Prosim, MP5 za. Proti. Ozdržani. Zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog s premi besedami za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog s premi besedami 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog s premi besedami 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog s premi besedami 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, Vzdržani. Zavrnjeno. V dveh delih je izhodično besedilo. Prvi del z, proti vzdržanju sprejeto. Drugi del za proti vzdržanju sprejeto. Predlog spremembe je naj za proti vzdržanju zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 10. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 4. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 1. Poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Pérez Soforias. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Izključno besedilo 30 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 12 proti vzdržani vzdržani, zvrnjeno. Telo smo imeli 13, zaproti, vzdržani, zvrnjeno. Zdaj pa glasujemo o resoluciji zaproti, vzdržani, sprijeto. V skladu z dnevni redom prihajamo na glasovanje o resoluciji zaproti, vzdržani, sprijeto sporočilo Trupel glede Evropejani naslednji koraki. Ena za, proti, vzdržani, sprijeto. Mislim, da se je delo tako postavljeno brezpredmetno. Skladu z dnevnim redom prehajamo na glasovanje o poročilu gospe Paulsen. In sicer gre za vrednotenje in oceno akcijskega načrta za zaščito in dobro počutje živali 2006 do 2010. In sodišno besedilo, eh, tretji odstavek v štirih delih, prvi del za proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del za proti. Ostržanje je sprejeto. Tretji del pomensko glasovanje. Tretji del pomensko glasovanje. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. 18 odstavek v treh delih, prvi del za proti. Vzdržani. Sprijeto. Drugi del za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 19 v dveh delih za prvi proti vzdržani, sprijeto. Drugi del za proti vzdržani, zavrnjeno. uvodno izjavo C v dveh delih. Kaj moramo preveriti? Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Končno glasovanje o resoluciji, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprijeto čestitke, gospe Paulsen. Zdaj bo glasovanje o poročilu gospoda Lefola glede kmetijstva Evropske unije in podnebnih sprememb. Sedmi odstavek, poimensko glasovanje. Glasujte. Konec glasovanja. koniec głosowania. Sprijeto. 18. odstavek dveh delih. 18. odstavek dveh delih, poimensko glasovanje prvi del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto je to drugi del poimensko, glasujte. Zdaj glasujemo o drugem delu 18. odstavka, konec glasovanja. Sprijeto. 20 v dveh delih. Oboje poimensko glasovanje, prvi del. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujte. Porijas. Konec glasovanja. Sprejeto. 31 v treh delih je vsi trije deli poimensko glasovanje prvi del. Glasujte. Konec glasovanja. Sprijeto. Sprijeto. Drugi del. Glasujte. Konec glasovanja. sprejeto. Tretji del. Glasujte. Konec eh, glasovanja. Sprejeto. 36. odstavek, pojmensko glasovanje. Glasovanje je mogoče, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tretja vodna izjava, poimensko glasovanje, glasujte. Konec glasovanja. Sprijeto. Nakončno glasovanje o resoluciji, kdo je za, proti, proti vzdržani sprijeto, čestitke poročevalcu. Prehajamo na glasovanje o poročilu Dorfman o kmetijstvu na območjih z naravnimi omejitvami poseben pregled. Peti odstavek v dveh delih, prvi del za proti vzdržani sprijeto. Drugi del za proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko za drugi del petega odstavka. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. Šesti odstavek za proti vzdržani, sprejeto. Končno glasovanje o resoluciji. Želite preveriti tudi šest elektronsko glasovanje o šestem odstavku. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. Končno glasovanje. Bej za proti. Ozdržanje je sprejeto, čestitke poročevalcu. Prehajamo na glasovanje o poročilu Kasilju Veren o novi digitalni agendi za Evropo. 14. odstavek dveh delih prvi del za, proti, ozdržanje, sprejeto. Drugi del, 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želimo preveriti, preverjamo 14, prav. Zdaj imamo že tri elektronske preverbe. Naslednjič tega ne bom več sprejemal. Elektronsko preverjamo, torej 14. odstavek glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejeto. Tako. Sem, je že bilo dobro preveriti, če ste imeli prav. Hinekata. A pohješ? Proti. Ozdržani. Sprejeto. Kar zadeva resolucijo. Čestitke gospe Kastiljo Vera. Zdaj prehajamo na glasovanje o poročilu Liberacki. K temi razrešnice 2008, splošni proračun Evropske unije, tretji poglavje, ki se nanaša na komisijo, na izvršne organe. Gospod Liberacki ima besedo. No, nisem gospod Liberacki, bi pa želela tehnično nepopravek v 248 predlogov sprejemem, ko zloduji en, en, bloki 1 in 4, to bi bil dodatek k temu predlogu sprejemem B. Eh, hvala lepa. Gospod Liberacki, želite še vi kaj povedati? Izvolite. Ah, Zahvaljujem se kolegom, ki so prispevali v razpravi, ker mi ni bilo v Štrasburu. Veseli me, da je bil prisoten tudi svet pri procesu razrešnice, ki se ne nanaša samo na evropske institucije, temveč tudi države članice, ki jih predstavlja Evropski svet. Hvala lepa. Imamo celo vrsto predlogov, katerih namen je zmanjšanje napak, opredeliti probleme in izboljšati usklajenost med informacijami z komisije in eh, računskega sodišča, kar bi nam omogočilo da bomo v prihodne bolje odkrivali problematična področja pri naših izdatkih. Z Lizbonsko pogodbo, ki je začela veljati, je prišel čas, da naredimo revizijo eh, procesa razrešnice. Moje poročilo poziva k ustrezni razpravi z vključenimi evropskimi institucijami, državami, članicami, ki so pristojne za upravljanje z 80 odstotki izdatkov. Moje poročilo se nanaša na razrešnico 2008, zajema mnoga področja, ki so danes zelo pomembna. Zagotoviti želim, da bi Grče lahko premostila težave iz preteklosti. Eh, poglavje o Turčiji je pritegnejo pozornost, zagotoviti moramo, da se bodo eh, sredstva, eh, predpridružitvena sredstva uporabljala bolj učinkovito, kajti drugače se izdatki ne bodo spremenili. Ne bo se pa spremenila narava odnosa med Evropsko unijo in teh eh, državah. Vse, kar sem zapisal, je ključnega pomena. Trenutne finančne države pomenijo, da je treba vsak evro pametno uporabiti in poskrbeti za to, da bodo imeli koristi prebivalci v vseh naših državah članica, vključno z črpanjem kohezijskih in strukturnih skladov. Veselim se sodelovanja z komisijo in računskim sodiščem v naslednjih eh, tednih, eh, tako da bomo pripravili ukrepe eh, ki jih predlaga moje poročilo. Veselim se že, da vam bo poročal nazaj glede izvajanja v naslednjih mesecih. Hvala lepa za pozornost. <coughs> <coughs> Hvala lepa, gospod Liberacki. Prehajamo na glasovanje. Začenjamo z eh, sklepom komisije, poimensko, glasujte. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem prehajamo na drugi del. Odločitev 2. Gre za izobraževanje in tako naprej. To je za proti vzdržani. Sprejeto. Tretji sklep za proti zdržani. Sprijeto. Četrti sklep. Agencija za zdravje in potrošnike za proti vzdržani. Sprijeto. Sklep 5. Transevropski prometno mreže za proti vzdržanim. Sprijeto. Zdaj je predlog resolucije. 17. predlog smembe za proti vzdržani zavrnjeno. 18 za. Me skorite. Hidrofologija teka aktualni se dio meri. Predlog spremembe 18 v dveh delih moramo tukaj glasovati. Prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del, 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Šesti predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. Resmen B12 za, proti. Ne vidim pravih dvignih rok 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Proti.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 54 delih, eh, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto, tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. 20 za proti vzdržani zavrnjeno. 21 za proti vzdržani zavrnjeno. 2 za poimensko glasovanje se upravičujem poimensko glasovanje o drugem predlogu spremembe. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 3. Poimensko glasovanje. Glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 22 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Štiri. Pojemensko glasovanje. Glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 5 za proti vzdržani zavrnjeno. 116, ostali so 16 dveh delih, prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani. Elektronsko preverjamo predlog spremembe 1. Glasujte. Konec glasovanja. Prijeto. 16 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 7. Kamensko. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. 8 poimensko glasovanje, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 13. proti. Vzdržani. Sprijeto. 9 in 14, poimensko glasovanje. Glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 11 v dveh delih. Z osim predlogom spremembe prvi del za, proti vzdržani. Sprejeto. Drugi del za proti vzdržani. Sprejeto. 10 in 15, premensko glasovanje. Posujte. Konec glasovanja. 10 in 15 sta sprejeta. Končno glasovanje o resoluciji. Kdo je za? Proti? Poimensko glasovanje. Prav. Poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto. Čestitke poroževalcu. Čestitamo gospodu eh, Liberackoju. Eh, sedaj pa poročilo gospe Ajala Sender v zvezi z razrešnico za leto 2008 in eh, sicer proračun Evropskega razvojnega sklada in sicer SET E, 8E, 9E in 10E. To je za. Proti. Vzdržani sprejeto. Zakonodajno besedilo. Predlog spremembe ena za proti vzdržani zavrnjeno. Dve odpade. Sedaj pa cela resolucija za proti vzdržani sprejeto. E, čestitamo, gospa. E, poročilo Stas, razrešnica 2008, Evropski parlament. Za, proti. Oprostite, pravi predsedujoči, poimensko glasovanje v zvezi s splošnim besedilom. Začete glasovanje, kdo je za, proti, konec glasovanja. Sprijeto. Sedaj pa predloge spremen po resoluciji 37 eh, za, proti, Vzdržani sprejeto. Pet. Predlog spremembe pet za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe šest v, dveh, v dveh delih, poimensko glasovanje v obeh primerjih. Je želel kdo besedo? Uh, ustni predlog spremembe. Izvolite. Mikrofon, prosim. Eh, predsedujoči eh, kolegi, imamo ustni predlog spremembe za prvi del tega predloga spremembe in sicer eh, kot sledi. Menimo, eh, da za učinkovit sistem upravljanja potrebno imeti, nameniti ustrezno pozornost sistemu upravljanja in direktorje potrebno imenovati, to je še eh, izvorno besedilo in sedaj dodajamo kot sledi, poleg zaslug. To je to, eh, eh, ta ustni predlog sprememb, eh, enake priložnosti in tudi geografsko ravnovesje, ki ga je potrebno upoštevati. Prehajamo na glasovanje, poemensko glasovanje, prvi del šestega predloga sprememb, vključno s tem ustnim predlogom sprememb, ki smo ga ravno kar slišali ali kdo nasprotuje temu ustnemu predlogu sprememb. Kaj ti, če vas je najmanj 40, prosim, če se pokažete, mi menimo, da vas ni dovolj, torej gremo na glasovanje. The... Ne bomo predolgo čakali, gremo na glasovanje poemensko glasovanje o prvem delu, vključno za ustnim predlogom sprememb. Glasujemo. Konec glasu. Sprejeto. Drugi del. Poemensko glasovanje. Glasujemo. Prosim. Samo za pojasnitev, ali smo zaglasovali z ustnim predlogom sprejem ali brez njega? Večkrat sem to ponovil, vključno z ustnim predlogom sprememb. Skratka, predlog spremembe šest vključuje ta ustni predlog. To sem že povedal. Dear dragi kolegi. Eh, prosim, če se, eh, če se poslanci dvignejo in pokažejo, če so proti. Kajti na začetku ni bilo še 40 takih oseb, potem so se ljudje so ustajali, spet sedali, tako da je bilo nemogoče oceniti, če je prišlo do zmede. bi rekel ponovno prvi del vključno z ustnim predlogom sprememb. Ponovno glasujemo. Gre za glasovanje vključno s tem ustnim predlogom. Začetek glasovanja, konec glasovanja. Konec glasovanja. Grinete δεύτερο μέρος με ονομαστική. Dobro, sprejeto, drugi del. Poemensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Naj ponovim še enkrat, konec glasovanja je zavrnjeno. kaj se dogaja. Predlog spremembe sedem. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Osem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe devet in osemintrideset za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 31 v dveh delih, poimensko glasovanje v obeh primerjih. Prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Deset in dvainštirideset, eh, ta dva predloga sprememba eh, postaneta brezpredmetna. Dvaintrideset. Začete glasovanje, konec glasovanja. Konec glasovanja, zavrnjeno. Do spremembe 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 12, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanje. Zavrnjeno. Predlog spremembe 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13 in 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 17. Za. Oprostite, zmotil sem se. E, mislim, da je bila to moja zadnja napaka in sicer predlog spremembe 16 bomo preverili. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 17. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 18. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 19. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjeno. 20. Za. Proti vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 21. V dveh delih. Poimensko glasovanje za oba dela. Prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Prvi del je zavrnjen, drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Tudi drugi del je zavrnjen. Predlog spremembe 33. Kdo je za, proti, vzdržani? Zavrnjeno. 22. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 23. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 24. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 25. Poimensko glasujemo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Iz prvotno besedilo odstavka 26. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog eh, spremembe 34 in 41. Poemensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3. Kdo je za? Proti. Ponavljam. 3. Kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 36. Poimensko bomo glasovali. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dve. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Končno glasovanje, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitamo poročevalcu. Gremo na naslednje eh, poročilo, poročilo Črnecki in kot smo danes sklenili, eh, bo to poročilo odloženo oziroma glasovanje o poročilu odloženo. Bomo pa eh, sicer glasovali o poročilu Črnecki in sicer v zvezi z drugo točko in sicer odbor, ekonomsko-socialni odbor. Kdo je za? Kdo je za oziroma proti tej, temu sklepu? Vzdržani sprejeto. Rezolucija, predlog spremembe ena za, proti, vzdržani zavrnjen. Končno glasovanje o rezoluciji za, proti, vzdržani sprejeto. poročilo Črnecki v zvezi z odborom regij. Glasujemo o eh, sklepu za razrešnico za proti vzdržani sprejeto. Predlog rezolucije. Tu imamo predlog spremembe za proti vzdržani zavrnjeno. Eh, sedaj pa celotna rezolucija za proti Vzdržani sprejeto. Poročilo Matju o razrešnici 2008. Finančno upravljanje in vodene agenciji. O tem bomo glasovali poimensko. Glasujemo o rezoluciji poimensko glasovanje. Konec glasovanja. sprejeto. Čestitamo poročilo Matiju, razrešnica 2008, evropski kolegi, policijski kolegi, poemensko glasovanje o sklepu. Začetek glasovanja, konec glasovanja. Sprejeto. poimensko glasovanje o rezoluciji. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitamo. Sedaj pa glasujemo o poročilu Sala Franke o odnosih z Latinsko Ameriko. Predlog spremi besedem. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 20. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno.

Naj ponovim, smo pri 20. predlogu spremem. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 8. Za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 21. Za. Proti, vzdržani, zavrnjen. 9. Za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. V angliščini. 22 za, proti, vzdržani sprejeto, 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrn... Sprejeto, sprejeto. 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Odstavek 10. Za. Ne, tropologija je endeka, no, me skurite. Tropologija je endeka, ko se... Apo čes? Apo riptete? Zavrnjeno. 23 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. To besedilo je brezpredmetno, sedaj 24 za, proti, vzdržani sprejeto, 12 za, proti. Vzdržani, zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 13, poemensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 14 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 24 v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prvotno besedilo odstavka 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. preverjamo in sicer glede odstavka 34. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Paragrafos, tropologija, me zgodite, 10. Predlog spremembe 16. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 27. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 28. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe je 29 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Ozdržani. Zavrnjeno. Drugi del. Za. Proti. Ozdržani. Zavrnjeno. Odstavek 48. Prvotno besedilo torej. Za. Proti. Vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 30. Poimensko glasujemo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 31. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 32 za. Proti. Vzdržani sprejeto. prvotno besedilo 55, eh, eh, odstavka 55 postane brezpredmeten. Sprejeto. Predlog spremembe 4. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 58, prvotno besedilo. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Pet za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Osemnajst za, proti, vzdržani, sprejeto. Dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Osemnajst, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Šest za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Končno glasovanje rezolucije za, proti, vzdržani, sprejeto. Čestitke poročevalcev. Dear colleagues, you realize we're doing the vote. Eh, dragi, eh, dragi kolegi, upam, da se zavedate, da pravzaprav tu poteka glasovanje, eh, ki se nanaša tudi na tisto, kar bi moralo biti v Strasburu, tako da vam čestitam. Tri, pre, trije predlogi rezoluciji so o konferenci na vrhu Evropska unija Kanada. Sedmi amandma, kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je zavrneno, bomo preverili. Elektronsko glasujemo o sedmem predlogu spremenja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Začetno besedilo drugega odstavka v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Osmi predlog spremembe, poimensko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 9. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 10. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno.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 Vzdržani sprejeto. Peti del za, proti, vzdržani sprejeto. Prvi predlog spremembe za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi amandma eh, in sicer ločeno po delih, prvi del za, proti. Glasujemo o prvem delu drugega predloga sprememb. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili in sicer elektronsko glasovali o tem delu eh, tega predloga sprememb. Konec glasovanja. Grinete prijeto. Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Drugi deo. Za, proti, uzdržani, zavrnjeno. Četrto e, predlog sprememb za, proti, vzdržani, sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5 za, proti, vzdržani, Zavrnjeno. Šest. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Končno glasovanje. Glede spremenjenega predloga za. Proti. Vzdržani. To je sprejeto. Vsi drugi predlogi postanejo brezpredmetni. Gremo naprej in sicer glasovanje glede dveh predlogov eh, resolucij, glede SWIFT-a. Najprej številka pet. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Šest za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Gospod Albreht želi besedo glede številke 8. Izvolite. Rad bi vas samo obvestil, da ta predlog spremembe ki je bil vložen strani GUE in zelenih, predstavlja isto dikcijo kot v resoluciji eh, septembra 2009. Želel sem vas samo obvestiti, da gre za enako stališče in ne vidim potrebe, da bi pred pogajanji o SWIFT-u spreminjali to stališče. Hvala lepa, gospod Albrecht. Glasujemo torej o predlogu spremembe 8. Gospa Henis Plečer želi besedo, poročevalka. Kolege želim obvestiti, da nismo spremenili našega stališča. Ostalo je enako, tako da je predlagani predlog spremembe odveč. Dobro, predlog spremembe 8. Uh, Poglejte, danes sem velikodušen. Deset sekund, izvolite. Dragi kolegi, mislim, da je pomembno, prosim, da me kolegi ne motijo tam na ekstremni desnici. Mislim, da tudi vi želite biti obveščeni o tematiki Pri tematiki pa gre za prenos podatkov ZDA, da ali ne. To je predmet amantmaja 8, da se podatki množično prenašajo. 8 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 9 za, proti, vzdržani zavrnjeno.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 Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Štiri. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. In še končno glasovanje glede spremenjene resolucije. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Dragi kolegi, še dvoje glasovanj, zdržite prosim. Naslednja točka na dnevnem redu je glasovanje o predlogu resoluciji šestih političnih skupin glede vprašanje evidence podatkov o potnikih oziroma PNR. Gre za odprtje pogajanj. Predlog spremembe 15. Za, proti, vzdržani, sprejeto štiri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Deset za, proti, vzdržani, sprejeto. Devet za, proti, vzdržani, sprejeto. Enajst za, proti, vzdržani, sprejeto. Šestnajst za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Vzdržani. Sprejeto. 8. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 14. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 17. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 18. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto sprejeta. 19 za, proti, vzdržani, sprejeta. 1 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 2 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 7 za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto. In še končno glasovanje glede spremenjenega predloga za, proti, vzdržani. Sprejeto. Čestitke. In končno, dragi kolegi, imamo še glasovanje glede štirih predlogov resolucij glede prepovedi uporabe tehnologij na cianidni osnovi v rudarstvu. Predlog spremembe 3, poimensko glasovanje. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Predlog spremembe 1, poimensko. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Predlog spremembe dve, ponovno poimensko, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Predlog spremembe štiri. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Predlog spremembe 5. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Končno glasovanje. To glasovanje bo poimensko. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Čestitke. Sedaj pa, raz, eh, kar zadeva obrazložitev glasov, v četrtek. Nasvidenje.